Okay, everyone, hello. Let's start the voting session. For that you have... Uh, eh, dobar dan, vsi skupaj. Začnimo s glasovanjem. Eh, če želite glasovati, se morate usesti, no, lahko tudi stoje glasujete, potrebujete pa glasovanje. Pri prvem imamo samo eno glasovanje, glasovali bomo elektronsko, tako da potrebujete pripravljene glasovalne kartice. Prvo glasovanje je o eh, spremljanju emisij CO2 in porabi goriva pri novih težkih vozilih. Eh, tu gre za prvi eh, dogovor s svetom. Elektronsko glasujemo zdaj. and it is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugo glasovanje je o nasprotovanju. Gre za trženje eh, gensko spremenjene sladkorne pese H7.1 in krme in prehrane. Glasujemo o nasprotovanju. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. En potem spet nasprotovanje v skladu s členom 106 poslovnika o menjih vrednostih ostankov za celo vrsto snovi in eh, za nekatere proizvode glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Eh, potem pa ustno vprašanje komisiji o vprašanje E, izvajanju svežnja o krožnem gospodarstvu, možnosti za rešitev vprašanja stečišča med zakonodajo o kemikalikah, proizvodnih in odpadkih. Glasujemo. Konec glasovanja in sprejeto. Sedaj bomo glasovali o ustnem vprašanju svetu o isti temi. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Potem bomo glasovali o nadaljem vsem vprašanju komisiji. Gre za zaščito notranjega trga EU eh, e in pravic potrošnikov pre negativnimi posledicami nezakonite trgovine s hišnimi živalmi. Glasujemo. Eh, konec. Uh, glasovanja. Sprejeto. Ista tema, ustno vprašanje svetu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj bomo glasovali o poročilu na lasno pobudo izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi. Začenjamo s kompromisom ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dva, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 91 za, proti vzdržani. Preverili bomo predlog spremembe 91. Glasujemo. Gospod Gerbrandi, vi glasujete proti? Dobro. Konec glasovanja. Z Gerbra, eh, gospodom Gerbrandijem, eh, no, pa vendarle je sprejeto. Eh, predlog spremembe 95, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe stoza proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 103 za proti vzdržani zavrnjeno. 104 za proti. To bomo preverili. 104. Glasujemo. 104. Gospod Gerbrandi, kako vi glasujete? Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro opravila uh, Margaret. ITRE 6. Ne, brezpredmeten, se upravičujem. Kompromis 9. Za, proti, stršane, sprejeto. Predlog spremembe 119 je za, proti, stržani, sprejeto. 121 za, proti, stržani, sprejeto. 122 za, proti, stržani, sprejeto. 123 za, proti, stržani, zavrnjeno. 125 za, proti, stržani, zavrnjeno. 126 za, proti, stržani, zavrnjeno. Vzdržani zavrnjeno. 127 za, proti. Preverili bomo 127. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 17. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Še enkrat, 129. Kdo je za? Proti? No, lahko preverim, ali je zavrnjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. No, sprejeto. Se opravičujem, eh, gospe Jadvigi. Eh, predlog spremembe 130. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 131 za, proti, stršani, sprejeto. 132 za, proti, stršani, zavrnjeno. 133 in 134 za, proti, stršani, sprejeto. 135 za, proti, stršani, zavrnjeno. 136 za, proti, stršani, zavrnjeno. 137 za. Preverjamo 136. Glasujemo. E, zeleni mi danes nekoliko nagajajo. E, konec glasovanja. Sprejeto. Se opravičuje. 137 in 140 za, proti, preverili bomo. Si ne upam več. Konec glasovanja. Sprejeto. 138 za, proti, zdržani, sprejeto. 139 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, zdržani, sprejeto. 147 za, proti, zdržani, zavrnjeno. ITRE 8 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverili bomo ITRE 8. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Za. Proti. Stršalni. Sprejeto. ITRE 10. Za. Proti. Stršalni. Preverili bomo ITRE 10. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Itre 11 za, proti, preverili bomo itre 11. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 159 eh, za, proti, preverili bomo. Glas, konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 13. -a. Proti vzdržani sprejeto. 14. -a. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 15. -a. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 16. -a. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 194 za, proti, zdržani, preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejeto. 195 za, proti, a ne, ta je brezpredmeten. 196 za, proti, proti stršani sprejeto. 198 za, proti stršani zavrnjeno. 199 za, proti stršani zavrnjeno. ITRE 19 za, proti stršani sprejeto. Predlog spremembe 1 za, proti stršani sprejeto. 2 za, proti stršani sprejeto. 3 za, proti stršani sprejeto proti vzdržane sprejeto, štiri za, proti. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, očitno se je gospod Gerbrandi vzdržal. Ne, on ima sedaj svoj kartonček. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7, 12, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverimo 9. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 11 in 14 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti vzdržani zavrnjeno. 17 za, proti vzdržani preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 za, proti vzdržani, sprejeto 19 za, proti vzdržani, sprejeto 20 za, proti vzdržani, sprejeto kompromis 7 za, proti vzdržani, sprejeto kompromis 18 za, proti vzdržani, sprejeto predlog spremembe 28 za proti staršani preverjamo 28. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 30 za, proti staršani zavrnjeno. 31 za, proti staršani zavrnjeno. 32 za, proti staršani zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, preverili bomo 36. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 in 40 za, proti, preverjamo 39 in 40, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za proti vzdržane sprejeto 43 za, proti vzdržane sprejeto 44 za, proti vzdržane sprejeto. I3A za, proti vzdržane sprejeto, I3D za, proti vzdržane sprejeto, I3E e za, proti vzdržane sprejeto, I3F za, proti vzdržane sprejeto. I3E za, proti in potem pa, no, to je to. Končno glasovanje elektronsko začnimo. In konec glasovanja. Sprejeto. Najlepša hvala. Sedaj bomo glasovali o kehezijski politiki in krožnem gospodarstvu. To je poročilo na lastno pobudo. Kompromis e ena za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog sprem besedem za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis dva za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe devet za, proti, vzdržani sprejeto. Enaj za, proti, vzdržani sprejeto. 17 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 21 za, proti, preverili bomo 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani zavrnjeno. No, preverimo 27, nisem prepričana. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. 27 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, 28 za proti vzdržani zavrnjeno, 39 za proti vzdržani zavrnjeno, 40 za proti vzdržani zavrnjeno, 41 za proti vzdržani sprejeto, 62 za proti vzdržani sprejeto, 43 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 44 za proti vzdržani sprejeto, 45 za proti vzdržani sprejeto, 46 za proti vzdržani zavrnjeno, 47 za proti vzdržani sprejeto. Tako ali drugače. Torej, kdo je za 47? No, sprejeto. 48 za, proti. Preverjamo 48. Konec. Sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani zavrnjeno. In sedaj dokončno glasovanje glasujemo. Konec glasovanja in sprejeto. Sedaj pa še eh, stanje odnosov med EU in Kitajsko, poročilo na lasno pobudo. Predlog spremembe 5 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti vzdržani zavrnjeno, 18 za proti vzdržani zavrnjeno, 19 za proti vzdržani zavrnjeno, 21 za proti vzdržani sprejeto, 22 za proti vzdržani sprejeto, 23 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 2 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 31 za, proti vzdržani sprejeto. 33 za, proti vzdržani sprejeto. 64 za, proti vzdržani sprejeto. 35 za, proti vzdržani sprejeto. 36 za, proti vzdržani zavrnjeno. 37 za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo 37. Glasujemo. In konec glasovanja. Sprejeto. 38 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, zdržani, sprejeto. 40 za, proti, zdržani, sprejeto. 41 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, stršani sprejeto. Predlog spremembe 43 za, proti, stršani sprejeto. 45 za, proti, stršani sprejeto. 1 za, proti, stršani sprejeto. 2 za, proti, stršani sprejeto. 3 za, proti, stršani sprejeto. 4 za, proti, stršani sprejeto. 4 za, proti, In sedaj končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. In sprejeto. Oh, oh, uh, the first one, common provision, this, no? this is the first one? Common provision first. Which one goes first? The, the, the, the, this one. Okay. Now we are voting on. Sedaj pa bomo glasovali o prihodnosti preskrbe s hrano in o prihodnosti kmetijstva. Kompromis 10. Za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 11. Za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj imam pa preveč barv in ne vem, kje sem. Kompromis 13, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14, za, proti, vzdržani, sprejeto. In nekaj strani naprej, predlog spremembe 137, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 142 za, proti, vzdržani, bomo preverili. 142. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani, sprejeto. 145 za, proti, vzdržani, bomo preverili 145. številke so se nekoliko premešale. Sprejeto. 146 za, proti. Bomo preverili. 146. Konec glasovanja. Sprejeto. 149 za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 153 za, proti, bomo preverili 153. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Niste ugotovili tega? Zavrnjeno. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 164 za, proti, vzdržani, sprejeto. 165 za, proti, vzdržani, sprejeto. nisem videla, kako je glasovala ELS za ali proti, pa preverimo. 165. Glasujemo, konec glasovanja. O 165 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 169 za, proti, vzdržani, sprejeto. 170 za, 77 za, proti vzdržani, sprejeto. 172 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 173 za, proti vzdržani, zavrnjeno, mislim. Ampak bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 181 za, proti, zdržani. Bomo preverili. Žal mi je, ampak rezultat res ni jasen. Konec glasovanja. Sprejeto. 183 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 185 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 199 za, proti. Alde, alde, kako ste glasovali? 199 za, sprejeto. Predlog spremembe 200 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 201 za, proti vzdržani sprejeto, 203 za, proti vzdržani zavrnjeno, 204 za, proti vzdržani zavrnjeno, 205 za, proti vzdržani zavrnjeno, 206 za, proti vzdržani zavrnjeno, 207 za, proti vzdržani zavrnjeno, Vzdržani sprejeto, 208 za, proti vzdržani zavrnjeno, 209 za, proti vzdržani sprejeto. 218 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 21 za, proti vzdržani sprejeto. 236 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto 237 za, proti vzdržani zavrnjeno 238 za, proti vzdržani zavrnjeno 239 za, proti vzdržani. Ne vem, kako je Alde glasoval 239 za, torej sprejeto 240 za, proti vzdržani bomo preverili 340 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja sprejeto. 241 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 23 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 251 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto 252 za, proti vzdržani, sprejeto 253 za, proti vzdržani, sprejeto 257 za, proti vzdržani, sprejeto 258 za, proti vzdržani, zavrnjeno 260 za, proti vzdržani, zavrnjeno sprejeto 261 za, proti vzdržani, sprejeto 263 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti vzdržani, sprejeto. You have noticed here, yes, that the rest of our amendment... Ali ste videli, da preostanek eh, drugega predloga spremembe odpade? Tri za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe pet in pa šest, oba sta identična, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sedem je brezpredmeten, osem in devet sta identična za, proti vzdržani sprejeto, deset za, proti vzdržani sprejeto, enajst za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno, 12 in 13 identična za, proti vzdržani, zavrnjeno, 14, želite preveriti 12 in 13, dobro, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 14 za, proti. Vsaj dve politični skupini nista glasovali. 14 za, proti, vzdržani. NF se je vzdržal. Bomo preverili. Predlog svojim 14. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 19 za, proti. Bomo preverili. Konec glasovanja je sprejeto. 20 za, proti, zdržani. tokrat LS ni glasovala. In to je velika skupina, 20, kdo je za? A, mogoče bi morala vas gledati, ja, torej sprejeto. 21 za, proti, zdržani, sprejeto. 22 za, proti, zdržani, sprejeto. 23 za, proti, zdržani, sprejeto. 24 za, proti, zdržani, sprejeto. 25 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis. Želite preveriti 27? Dobro, pa preverimo. Hvala lepa. Gospod Ajkaut, rezultat je bil blizu, kompromis ena za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 37 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. 40 za, proti vzdržani sprejeto. 41 za, proti vzdržani. Preverimo. 41. Konec glasovanja. Sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, sprejeto proti vzdržani sprejeto, predlog sprejem je bil 55 za, proti vzdržani zavrnjeno, 56 za, proti vzdržani sprejeto, 60 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 64 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 66 za, proti bomo preverili 66 elektronsko glasovanje, konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 77. Kdo je za? Jaz sem za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto. Na, in 80 za, proti vzdržani sprejeto. 83 za, proti vzdržani sprejeto. 98 za, proti, zdržani sprejeto. Sto ena za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sto dva za, proti, zdržani, bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja, sprejeto. 113 za, proti 113, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 114 za, proti vzdržani sprejeto, 118 za, proti vzdržani sprejeto, 119 za, proti vzdržani sprejeto. In sedaj končno glasovanje, elektronsko glasovanje, glasujemo. it's closed and it is. Konec glasovanja in osnutek naj ne sprejet. Najlepša hvala, sedaj pa bomo glasovali o. o uh, skupnih uh, določilih. Predlog spremembe 13. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 1 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti vzdržani, sprejeto. 5. 5, ja. Vsi ste glasovali za, ne? Dobro. Šest. Ne, sedem. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjena. Osem za, proti, vzdržani, zavrnjena. Deset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvanest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. In sedaj še končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja in uh, poročilo je sprejeto. Kdo je glasoval proti? Oh, uh, Dobro, ne vem, kako boste sprejeli to novico, ampak to je konec glasovanja in krati tudi konec te seje. Torej vam vsem želim prijetno popovdne in vidimo se jutri zjutraj ob devetih. Za nami bo komisar Andrew Kajtis eh, in govoril bo o splošni živinski zakonodaji, torej to bo zelo, zelo zanimivo.